Buon pomeriggio a tutti, iniziamo. Allora, innanzitutto... Pozdravljeni, mislim da je čas da začnemo. Najprej, pomembno obvestilo. Odbor Šur bo jutri 25. maja sprejel svoje mnenje. Zato bomo jutri začeli ob dveh, zato da bodo naši od, člani, ki so člani tudi v odboru ŠUR, sure, lahko glasovali na obeh odborih. Torej, jutri začenjamo ob dveh z glasovanjem o poročilu DES. O tej spremembi smo vas obvestili že prejšnji teden če nihče temu ne nasprotuje, potem je dnevni red ustrezno spremenjen. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih. Druga točka, sprejetje zapisnikov sej 28. marca in 4. aprila. Če nihče ne bo podal pripomb pred koncem seje, potem bodo ti zapisniki sprejeti. Današnje zasedanje se prenaša preko spleta. Točka številka 4. Pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja je Luis Manuel Kupula Santos, ki je član odbora za proračun. Glasovalne kartice imate predvidevane s sabo ali ste pripravljeni na glasovanje? Luis, Če želiš besedo, ti jo dajem. Ne, v redu. Prav. Lahko začnemo glasovati. Glasovanje zadeva torej pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Imamo 22 predlogov sprememb. Nekateri predlogi sprememb so namenjeni temu, da bi vzpostavili pilotne projekte ali razširili njihovo delovanje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 Glasujemo o predlogu spremembe številka ena. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Manjkava je vodo, da je relator, impossibil. Poročevalec mora glasovati. Prav, konec glasovanja. Mente, no, seveda bomo počakali. Konec glasovanja, sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 2. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja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 Glasujemo o predlogu spremembe 4. Konec glasovanja. Tudi predlog spremembe 4 je zavrnjen. Sedaj. Gospod Alonš. Predlog spremembe 5 je namenjen temu, da bi izbrisali vse primere sektorjev, ki se srečujejo s težavami, naprimer olivno olje, kajti drugi sektori so prav tako v težavah. Sedaj, namesto tega, da bi to izbrisali, kar je bil moj izvirni predlog, bi morda bi bilo bolje, če bi navedli več sektorjev, ki so v težavah. Kaj predlagam? Predlagam, da k temu dodamo tudi sektor pridelave prašičjega mesa, zato da bo slika bolj popolna. Hvala. Hvala, gospa De Lange predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 6. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7. Glasujemo predlog spremembe 7. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Emendamento 8. Dichiara aperta la votazione sull'emendamento. Predlog spremembe 8. Glasujemo. Predlog spremembe 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 9. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe. Deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe. Enajst. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 16. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja predlog spremembe 19 je bil zavrnjen, predlog spremembe 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje o osnutku mnenja, kakor je bil spremenjen. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Odlično, sprejeto. Čestitam poročevalcu. Bene, possiamo passare al punto 5 peta točka na dnevnem redu. Ah. Eh, abbiamo un voto prima di procedere al punto 5. Preden pridemo na peto točko, moramo še glasovati. Predsednik se popravlja. Prehajamo na peto točko, sporazum med Evropsko unijo in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. Pripravljalec mnenja je gospod Tabajdi, pristojni odbor je odbor INTA. Sedaj bomo sprejeli osnutek mnenja o sporozumu med Evropsko unijo in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. Gospod Tabajdi komisijo poziva, da bi Evropski parlament to sprejel. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. All'unanimità. All'unanimità. Perfetto. Sprejeto soglasno. Odlično, želite besedo? Ne. V redu. Prehajamo naprej. Šesta točka in sicer sporozum med Evropsko unijo in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencijalih za kmetijske proizvode. Parlamento europeo per l'approvazione. Ta sporazum je prav tako bil predložen Evropskemu parlamentu, da ga preoči. Gospod Ashworth predlaga, da Evropski parlament poda svoje soglasje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Odlično. Konec glasovanja. Sprejeto. Anche questo larga maggioranza, non all'unanimità. E adesso? Ne, sicer soglasno, ampak z zelo veliko večino. Dobro, sedaj prehajamo na sedmo točko, zdravje medonosnih čebel in izzivi v čebelarskem sektorju. Poročevalec je Čaba Sandor Tabajdi. Imeli bomo izmenjavo mnen s strokovnjakom, profesorja Newmana, našega strokovnjaka. Pozdravljam tukaj. Na pobudo našega poročevalca bo gospod Peter Newman iz švicarskega centra za raziskave Čebel bil povabljen k nam, da nam pomaga pri izmenjavi mnen. To gre za projekt Kolos, namen katerega je, da bi odkrili dejavnike na ravni posameznih kolonij medonosnih čebel, ki lahko vodijo v izgube teh kolonij, ter da bi spoznali različne sinergije med njimi. Najprej dajem besedo gospodu Tabadžju, da spregovori, potem pa bo gospod Newman dobil besedo za desetminutno predstavitev. Izvolite. Kolegice in kolegi, v zvezi z zdravjem čebel nas čaka veliko dela. Evropski parlament se mora odzvati na podrobno poročilo oziroma sporočilo komisije, ki smo ga prejeli decembra lani. Evropski svet je aprila letos prav tako podal sporočilo v zvezi s tem. Kolegice in kolegi se prav gotovo spominjate, da smo lani novembra v parlamentu sprejeli resolucijo na to temo. Gospod De Castro je to predstavil v imenu odbora, kar zadeva zdravje medonosnih čebel. Moramo vedeti, da svet in komisija v svojih sporočilih omenjata, kako dramatične so razmere na, na čebelarskem področju področju v Evropi. Izgube so zelo velike med kolonijami čebel lahko. Govorimo o masovnem poginu čebel. Mislim, da bi morali poiskati odgovor na to. Proti strupa pa še nimamo. Milijon ljudi in pol se preživlja v čebelarskem sektorju, večina živi na podeželju, zato vas želim še posebej opozoriti na to, da čebelarski sektor ni pomemben zaradi čebel samih, ampak zato, ker čebele oprašujejo rastline in tako predstavljajo zelo pomemben naravni vir. Čebele zagotavljajo storitev in zato moramo to upoštevati in to tudi znati ceniti. Ko govorimo o vprašanju medonosnih čebel, moramo čebelarski sektor obravnavati kot živinorejski sektor. 90 odstotkov čebelarjev je amaterjev, niso profesionalci. In še nekaj je zelo zanimivega, namreč ni dovolj, da zaščitimo samo posamezne čebele. Preučevati moramo kolonije v celoti. Obenem pa jih moramo tudi zaščititi, kajti le tako bomo lahko zagotovili učinkovito zaščito. Razmere so res drastične. Razprave o glavnem vzroku za te pogine še potekajo, lahko vam podam nekaj možnih kandidatov, naprimer nekaj parazitov je, ki napadajo čebele. Mislim, da bi se proti njim lahko borili. Deset proizvodov je na trgu, že sedaj, s katerimi se lahko borimo proti tem težavam. Ampak ena od najpomembnejših nalog, ki so pred nami, so znanstvene raziskave. Pripraviti moramo nova veterinarska zdravila, zato da se bomo lahko borili proti tem parazitom. Obenem pa moramo upoštevati tudi podnebne spremembe in intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Zaradi tega se je biotska raznovrstnost močno zmanjšala, zmanjšala pa se je tudi velikost površin za opraševanje. Vem, da lahko o tem razpravljamo, ampak prepričan sem, da imajo tudi paraziti tukaj svojo ulogo. Mislim, da moramo vedeti, da imamo tudi tukaj evropejci svojo nalogo nobena od evropskih institucij še ni resno preučila vprašanja, kako škodljiv vpliv imajo snovi, ki so v pesticidih, zaradi katerih so pesticidi sploh učinkoviti. Videti moramo, ali se izvajajo znanstvene raziskave o teh pesticidih, na to pa moramo te pesticide poskusiti nadomestiti z drugimi snovmi, poskrbeti moramo, da bodo pesticidi sicer še vedno učinkoviti, ampak da ne bodo, ne, da ne bodo škodljivo vplivali na čebele. Kaj moramo torej storiti? Pročiti moramo, katere pesticide uporabljamo, sprejeti moramo dobre odločitve o tem, katere pesticide lahko uporabljamo, upoštevati pa moramo zdravje čebele. Čaka nas še posebna naloga, namreč izobraževanje in usposabljanje. Kakor sem že povdaril, 90 odstotkov čebelarjev je amaterjev in stopnja izobrazbe na tem področju je nezadostna v številnih državah, še posebej kar zadeva zdravje živali. Na mačarskem, na primer, imamo veterinarski sistem. In v okviru tega sistema imamo tudi ljudi, ki se specializirajo za zdravje medonosni, medonosnih čebel, ampak v drugih državah, naprimer, ni strokovnjakov, ki bi se ukvarjali z zdravjem medonosnih čebel. In še o nečem želim spregovoriti. Če govorimo o prihodnosti skupne kmetijske politike, potem moramo podrobno je preučiti problem zdravja medonosnih čebel, kajti te probleme lahko rešimo le na ravni Evropske unije, kajti težave so posledica narave čebelarstva same. Težave se pojavljajo po vseh državah, ampak glede na to, da se bolezni pojavljajo v posameznih regijah in da se te bolezni potem širijo v druge regije, mislim, da je edini pravi pristop ta, da se zadeve lotimo z, z evropske ravni. Gospoda Neumana sem povabil k nam, zato ker on vodi omrežje kolos. Tukaj niso pomembni samo paraziti, ampak nam prav tako primankuje podatkov. Preučiti moramo, ali imamo celo natančne številke o številu panjev v Evropi. Potrebujemo zanesljive podatke, potrebujemo tudi sistem spremljanja v okviru drugega stavra moramo zagotoviti podporo. Pri reformi SKP moramo upoštevati tudi biotsko raznovrstnost in območja, kjer se proizvaja cvetni prah, zato da bomo evropska sredstva namenili temu, da bomo zagotovili raziskave in trženje medicinskih proizvodov, veterinarskih proizvodov namenjenih čebelam mislim, ta svet in komisija dajeta zelo dober upogled v to, kakšne probleme moramo reševati. Mislim, da v parlamentu ne bi smeli govoriti samo o tem, kakšne probleme bi morali rešiti, ampak da bi pripravili tudi otipljive rešitve. Kakor sem že povedal, preučiti moramo zdravje čebel in čebelarski sektor nasploh. Hvala. Peter New. Hvala lepa, gospod Tabadži. Sedaj pa bo spregovoril naš strokovnjak, gospod Neumann. Izvolite, deset minut imate. Hvala lepa, da ste me povabili sem. V veliko veselje mi je, da sem lahko z vami. Povdariti želim, da so medonosne čebele temeljnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti in imajo tudi ključno vlogo pri prehrani ljudi, kajti zelo veliko je odvisno od opraševanja, ki ga upravljajo čebele. Če si ogledate sliko, lahko vidite, da so podobne slike povzročile zelo veliko zgražanja v Evropski uniji. Na dnu je veliko poginulih čebel. Kakšni dejavniki vplivajo na to? Cel niz jih je. Imamo prehrano, pesticide, različne patogene, genetsko raznovrstnost in sposobnost preživetja in seveda tudi okoljski stresi. Vsi ti dejavniki lahko medsebojno vplivajo na drug na drugega nekateri virusi postanejo hujši v določenih okoljih in tako naprej. Poleg tega pa vmes moramo upoštevati tudi delovanje med okoljem in temi patogeni in genetiko. Vse skupaj je zelo zapleteno in te zapletene interakcije so neizogibne. V vsakem panju se dogajajo te interakcije. Vse skupaj ima svojo vlogo, tega pa ne razumemo dobro. Poleg tega nam primankuje osnovnega znanja celo o dobro znanih patogenih in tako imenovanega superorganizma. Kolonija čebel je drugačna od krave, naprimer. Posledica tega je, da smo imeli premalo sredstev, s katerimi bi lahko zagotavljali raziskave in znanja je preprosto premalo. Kaj to pomeni? Moramo se mrežno povezati in sodelovati. V Evropi veliko krat govorimo o stroških. Omrežje Kolos je eno takšnih omrežij. Trenutno imamo 269 članov iz 55 držav, kakor veste, je za mene precej velik izziv z vsem skupaj upravljati. Amerika, Evropa, Rusija in tudi določene države v Južni Ameriki so se vključile v naše omrežje, pomagajo mi kolegi, imamo delovne skupine in vsaka delovna skupina se ukvarja s posameznimi vprašanji. Naši cilji so, da želimo razviti standarde za spremljanje izgub kolonij čebel. Želimo odkriti, kakšni so dejavniki, želimo tudi razložiti in preprečiti obsežne pogine kolonij, želimo pa tudi razviti ustrezne ukrepe in strategije. Kakšna so naša orodja? Eno naših najpomembnejših orodij je standardiziran vprašalnik standardiziran vprašalnik za to, da dobimo zanesljive in primerljive podatke o izgubah kolonij. V ta namen smo vzpostavili dobro sodelovanje z programom za okolje Združnih narodov. Naš program se trenutno izvaja v 30 državah, vključno s Kitajsko in ZDA. Mislim, da je to velik uspeh, da nam je uspelo vse skupaj koordinirati na globalni ravni. Poznamo tudi tako imenovano knjigo Čebel, ki vključuje standardizirane metode za čebelarko znanost. Kar zadeva sodelovanje, lahko povem, da izvajamo dva programa v okviru sedmega okvirnega programa. Prvi problem je bidok, torej čebele v Evropi in zmanjšanje koloni. Drug program pa je STEP, status in trendi v evropskih oziroma evropskih opraševalcev. To so izjemno dobri projekti in opravljamo dobro delo. Kaj pa je problem? Problem je, da financiranje ni trajnostno. Zdi se, da kratkoročno ali srednjeročno financiranje ne more izničiti desetletji pomankljive podpore raziskavam zdravja čebel. 20 ali 30 let raziskave na področju čebel sploh niso bile deležne finančne podpore. Zato je ključnega pomena, da zagotovimo bolj trajnostno podporo. Kakšni so izzivi za čebelarski sektor od leta 1985 čebelarski sektor upada v Evropski uniji. Škodljivci so poskrbeli, da je čebelarstvo sedaj manj atraktivn hobi in zahteva tudi več dela. Varroa destruktor je zelo pomemben škodljivec. Če čebelarji ne preprečijo tega škodljivca, potem celotna kolonija umre v dveh ali treh letih. Še zdaleč nismo našli ustrezne eh, rešitve, kajti tega škodljivca ne poznamo dobro. Izgube kolonij in uvozi iz držav, ki so zunaj Evropske unije, zelo pomembno vplivajo na to. Ne razumem, zakaj so uvozi iz Avstralije še vedno dovoljeni, čeprav imajo tam zelo velikega škodljivca, zelo pomembnega škodljivca, ki bi za naše čebele pomenil pravo katastrofo. Pomenljivo znanje o zdravju čebel je dejavnik, izziv je tudi pomenljivo usposabljanje zainteresiranih strani. Ljudje, ki se s čebelarstvom ukvarjajo iz kot hobi, zagotavljajo zelo pomembno storitev opraševanja, čeprav niso deležni ustreznih priznanj zaradi tega. Poleg tega pa imamo zelo veliko raznolikost v Evropi, naprimer različne stopne izobrazbe, strukture, nazor kakovosti in tako naprej. Kdo so pomembni, pomembne zainteresirane strani tukaj? Seveda imamo čebelarje, čebelarske znanstvenike, veterinarje, čeprav je tukaj tudi seveda industrija. Ampak, če želimo imeti trajnostno politiko, potem bomo industrijo prav gotovo morali vključiti, imamo pa tudi vlado in oblikovalce politik, pa tudi splošno javnost. Splošna javnost bi se morala bolj zanimati za te probleme. Kakšne so rešitve? Boljše usposabljanje in ali zavedanje strani zainteresiranih strani. Večje priznanje tistim, ki se ukvarjajo s čebelarstvom, zato ker zagotavljajo zelo pomembno storitev opraševanja. Zdi se, da potrebujemo usklajene pristope, vključno z vsemi zainteresiranimi stranmi, zato da bomo našli ustrezne rešitve. Kakšni so potrebni instrumenti? Najprej moramo zagotoviti manj uvozov čebel v Evropsko unijo. Potrebujemo tudi omrežno povezovanje, naprimer projekt Kolos. z veseljem vam lahko sporočim, da sem slišal, da smo vzpostavili referenčni laboratorij. Zelo tesno sodelujemo, zato da bi zagotovili vzajemno sodelovanje in podvajanje dela. Poleg tega moramo bolje usposabljati zainteresirane strani in ne na zadnje seveda potrebujemo več trajnostnega raziskovanja na področju čebel. Za to potrebujemo prav gotovo več kot samo štiri leta finančnih sredstev, če želimo odkriti najpomembnejše probleme. Evropska unija ima prav gotovo zelo pomembno vlogo tukaj, kajti rešitve se bodo izvajale na evropski ravni. Po drugi strani pa potrebujemo tudi več finančnih sredstev za raziskave in razvoj, zato da bomo lahko ustrezno se spopadli z izzivi v čebelarskem sektorju. Zahvaljujem se projektu Kost in sedmemu okvirnemu programu. Obenem pa se zahvaljujem zelo članom tudi projekta Kost, ne nazadnje pa se zahvaljujem tudi vam za vašo pozornost. Hvala. Grazie. Grazie, Peter Newman. Iniziamo... Hvala, gospod Neumann. Sedaj bomo začeli z razpravo. Številni so želeli spregovoriti, gospod Tarabella James Nicholson in naprej. Hvala lepa, predsedujoči. Z velikim zanimanjem sem poslušal to, kar nam je imel zapovedati strokovnjak, kajti to je problem, ki se ponavlja, ampak je tudi temeljnega pomena. O njem govorimo že kar nekaj časa. Zdaj razpravljamo o prihodnji SKP. Mislim, da moramo najti način, kako ugotoviti, kaj smo problem. In eh, strokovnjaki nam pravijo, da imamo od leta 1985 eh, upad eh, populacije čebel, da je to uh, nevarno za človeštvo, da je Anšan dejal, da ko bodo izginile čebele, po dveh letih ne bo več ljudi na zemlji. Dejal bi, da če znanstveniki so lahko objektivni, čeprav je to težko, če vam lahko povedo, kje je zdaj tu težava, kajti dovolj mi je tega, da eh, izpostavljamo eno spremenljivko, potem drugo, potem da je treba te stvari povezovati, skratka pomembno tudi, da ne. Uh, financiramo razno raznih raziskav, ki ne privedo do ničesar in ki potem po desetih letih privedajo do eh, razkorakov med znanstveniki in pseudoznanstveniki, ki delajo za različne interese. Eh, sam nisem čebelar, tako da nisem strokovnjak, ampak tole, ko tole prebiram in seveda se za to zanimam kot eh, član tega odbora in ko poslušam, da je varoa sovražnja številka ena, da ga ne znamo izkoreniti, potem se je treba verjetno treba osredotočiti na to. Potem poslušamo, ja, da so pesticidi prav tako verjetno lahko zelo škodljivi mislim, da se je pomembno osredotočiti na določene raziskave in poiskati rešitve, kajti nima smisla, da plačujemo raziskave 50 let, potem, če bi bile že na boju, ne bomo videli, zakaj so izginile. Tako da ja, mislim, da moramo nameniti sredstva in prizadevanja v okviru prihodnje SKB, da se ohrani populacija čebel. E, to je pomembno tudi za prihodnost e, biotske raznovrstnosti. Ampak dovolj vam tega e, poslušanja e, strokovnjakom, ki nam pravijo, različne stvari. Ja, poglejmo spremenljivke, poglejmo faktorske analize glede na posamezne dejavnike in mislim, da je potrebno naložiti strokovnjakom, znanstvenikom, da nam ponudijo rešitev ali nekaj rešitev in, in na svetu v nekem smiselnem eh, roku. E, eh, 25 let že delamo na tem, rešitev ni, tako da, stoj, ne vem, recimo, če deseti trabimo rešitev, ampak nehajmo zdaj omogočati preživetje nekaterim lobijem, nekaterim raziskovalcem, ki bodo vse raziskovali in nikoli našli, eh, kajti tudi tu gre za nepotrebno tratenje sredstev. Tako da mislim, da je pomembno reči, da če pač nisi znanstvenik in sam nisem znanstvenik, eh, je pomembno, da se znanstveniki dogovorijo o metodi deli. dela. Če pa ne, potem je pač eh, treba od določenih znanstvenikov zahtevati, da nam dokažejo to, kar pravijo, če pa ne znajo, pa pač poiščemo druge. Nima pa smisla, da zdaj čez 25 let, če bil več ne bo, mi bomo pa v tem času potratili na desetine milijonov evrov za raziskave, ki ne bodo prevedli ničesar. Skratka, potrebujemo raziskovalce, ki bodo raziskovali in zato potrebujemo študije, ki nam bodo ponudili rešitve in politika mora temu nameniti sredstva, ampak sredstva do tole se najdejo rešitve. Hvala. Hvala, Mark. James Nicholson, potem pa Nikolesku. Hvala lepa, predsednik. Ja, to je tema, ki žal ni nova. Že kar nekaj časa se s tem soočamo. Tudi gospa Luling s podporo številnih drugih v tem odboru je skušala izpostaviti ta problem in to težavo. ne gre za to, da imamo problem v zadnjem letu ali dveh, ampak da imamo probleme že več let, da nam čebele umirajo in da praktično ni območja, ki bi ostalo neprizadeto zaradi tega. Sveda lahko tu sedimo in rečemo, ja, potrebujemo več denarja, potrebujemo več raziskav, več razvoja, da moramo biti bolj klinični pri ugotavljanju problemov, tistih pravih problemov. Kajti dejstvo je, da se zdaj s tem soočamo že kar nekaj časa, pravega problema pa še nismo definirali, kaj ti kolonije nam še vedno umirajo. Tako da to je tista prava težava tu. In eh, glede na to, da so čebele pomembne za našo prihodnost, mislim, da se moramo tega morda bolje zavedati, kaj ti eh, jaz prihajam iz območja, ki mu pravimo sadonjak irske in brez eh, čebel ne bi bilo jabolk in vsega drugega sadja v tej regiji. In to vsekakor je ena pomembnih stvari, ki jih čebele počno. Pravijo nam več čas, da potrebujemo več raziskav, več razvoja, da potrebujemo več denarja iz sedmega okvirnega programa. Prav, ampak jaz bi tu vprašal potem in moram priznati, da razmišljam nekako tako kot Mark Tarabela, ki je govoril pred menoj. Nisem strokovnjak za to področje, tako da me seveda lahko okrcate, če pa še upredalač, ampak treba se je vprašati, kaj pa je tisto, česar nismo storili, kar pa bi morda lahko zdaj storili. Sprašujem zdaj strokovnjake, je kaj, kar nismo storili, je kaj, kar smo spregledali v preteklosti. To mislim, da je tisto vprašanje, ki ga zastavlja tudi Mark. Ne moremo kar takole sedeti leto za leto in več čas govoriti o nekem problemu mislim, da se moramo vprašati, kako je možno, da imamo ta problem, odkot prihaja in kaj bi lahko storili za to, da bi ta problem končno resnično opredelili. Ja, krivimo pesticide, to ono tretje, mm, vse sorte stvari lahko tudi krivimo, zakaj pač je prišlo do ponovnega izbruha vulkana na Islandiji in da je zdaj spet pepel prisoten. Skratka, treba vedeti, odkot so te stvari prišle, zakaj se pojavljajo. Če potrebujemo več denarja za raziskave in razvoj, potem prav, potem to storimo. Ampak osredotočimo se bolj, ko gre za dejansko ugotavljanje, kaj sploh je bistvo problema. Podpredsednik Nikolesko, potem gospod Remers. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem našemu gostujočemu strokovnjaku. Moram reči, da sam nimam velikega znanja na področju čebel oziroma čebelarstva, ampak par stvari treba povedati. Čebelarstvo je lahko hobi za številne navdušence, ki se s tem ukvarjajo ob nedeljah, ampak eh, pomori čebel pa vsega, kar so pojav, proti kateremu se moramo boriti in pomembno je, da spodbujamo čebelarje k nadaljevanju njihove dejavnosti. Pomembno je tudi, da sofinanciramo ljubiteljske čebelarje, da postanejo tudi poklicni čebelarji. Določene pasme čebel so bolj odporne kot druge in eh, zanima me tudi, ali pesticidi, potem eh, najdejo svojo pot tudi v živila, ki jih eh, zaužijemo ljudje. Hvala lepa, gospa eh, Remers. Hvala lepa, mm, zahvaljujem se za ta prispevek, ki je tudi pri meni seveda porajal nekaj vprašanj. V odboru se seveda vsi strinjamo, da imamo velik problem s čebeljami, še posebej zdravjem čebel, imamo pa tudi velik problem s čebelarji, z staranjem populacije čebelarjev, kajti premalo je mladih čebelarjev, ki bi prevzeli obstoječe kolonije čebel. Imamo pa še en velik problem. Namreč, kako bomo vse, kar želimo, dejansko tudi podprli. Naloga nas, politikov, je, da da ugotovimo, kako sredstva, ki jih dajemo na voljo, lahko na najbolj učinkovit način tudi uporabimo za učinkovito reševanje tega problema. Zanima me, ali se monitoring posvetov izvaja na podlagi enakih standardov, da so tudi ti rezultati primerljivi, ali pa vsaka država izvaja svoj lasten monitoring, potem pa pač nimamo primerljivih številk. Prav tako bi me zanimala, v kolikšni meri se podvajajo raziskave, ki bi lahko morda kaj prihranili, da ne bomo vsakega področja v, v vsaki državi raziskovali posebej, ampak da rečemo, da pa če, nekaj, če je v neki državi že nekaj bilo ugotovljeno, da potem ne opravljamo istih raziskav, ampak da se potem opravijo tudi morda dopolnilne raziskave in na ta način mislim, da lahko tudi učinkoviteje izkoristimo finančna sredstva. Vedno bolj bo treba računati na to, da bomo namreč zaradi gospodarske krize pod vse večjim pritiskom, kar zadeva razpoložljiva finančna sredstva. Hvala lepa. Naslednja gospa McGuinness. Hvala, predsednik. Strinjam se lahko s tem, kar so delali ostali kolegi, namreč pomembno je, da so raziskave ciljno usmerjene. Eh, vprašanje, ki pa je mnogo širše kot eh, ta naš pogovor, je naslednje. Govorimo o čebelah za pridelavo medu. Eh, imamo pa številne druge čebele in nihče, vsaj jaz nisem še tega slišala, ne govori o zdravju divjih čebel ali o njihovem prispevku k. Uh, k opraševanju in k podobnim funkcijam. Tako da, predvsem z tega vidika me zanima, kako je tudi s širšo populacijo čebel. Hvala lepa. Gospod Hojsling, potem pa Herenc Garcia. Ja, problem je ta, da v Evropi v tem trenutku žal ni več zabavno biti čebelar in to je hobi, ki je za številne postal naporen, prav tako ni imamo mladih čebelarjev, eh, prav tako je premalo denarja, da bi se splačilo biti poklicni čebelar. Tako da resnično mislim, da moramo vlagati v usposabljanje, v izobrazbo čebelarjev, kajti v številnih regijah nam grozi, da bomo ostali brez čebelarjev in tu se bo pač treba potruditi. Eh, že kar dolgo govorimo o tem problemu, to ni nov problem. Veliko raziskav je bilo že upravljenih, ampak meni se zdi, da vidno pač eh, manjka povezava med temi različnimi oblikami raziskav. Pred leti so dejali, da je pač varoa ključni problem, ampak zdaj vidimo, da je to samo eden od eh, številnih problemov. In treba je vedeti tudi, da je problem prevelika uporaba kemičnih sredstev v kmetijstvu. V Nemčiji smo imeli težavo z uh, neustrezno uh, uporabo kemičnih sredstev v kmetijstvu pri koruziji in cele območje so ostala brez čebel. Tako da menim, da je tudi to velik problem. Gre za verigo vzrokov in posledic Seveda se lahko govori o tem, kaj je večji problem, kaj je manjši, ampak eh, čebeljari pravijo, da potrebujemo ne le bolj zeleno eh, kmetijsko politiko, ampak bolj barvito kmetijsko politiko, kar pomeni, da moramo vse kar podariti eh, ekologijo. Ja, potrebujemo element ekologije in tu seveda so čebele pomembne. Nesporno pa je, predvsem, da imajo čebele tudi zelo pomemben gospodarski pomen, zelo velik gospodarski pomen za kmetijstvo. Hvala lepa, Martin. Gospod Herant Garcia. Hvala. To je res tema, ki je zelo aktualna, recimo tudi na potovanju v Romuniji smo se pogovarjali s čebelari, ki so zelo zaskrbljeni zaradi situacije v čebelarstvu moramo okrepiti nadzor, ki ga izvajo države članice, zato da ugotovimo, kateri so vzroki pogina čebel. Ne smemo pa pozabiti to, kako podnebne spremembe vplivajo na čebelarstvo. Morda je tudi izguba biotske raznovrstnosti tista, ki ogroža preživetje čebel. Zadnje čase sem poslušala čebelarje in strokovnjake za čebele v Španiji. In sicer slišala sem, da na čebele zelo vpliva sistem eh, mobilnih telefonov, torej ti signali um, vplivajo na čebele in čebele dejansko to um, Eh, doživljajo, dojemajo pri komunikaciji. Torej, moramo upoštevati vsa ta dejstva, moramo tudi upoštevati znanstvene dejstva. Znanstvene dejstva naj znanstveniki čim bolj skrbno preučijo, tako da bomo mi kot politiki lahko sprejemali odločitve s tem v zvezi. Ni mi všeč, ko slišim, da se kar tako kritizira genetsko spremenjene organizme, če za to ni nobene eh, znanstvene podlage, če ni nobene znanstvene študije, ki bi to potrdila. Moramo seveda tudi najti zdravila za vse te nadloge, ki napadejo čebele. Poleg tega moramo preučiti tudi vpliv uh, antibiotikov, ki uh, kaskadno prehajajo do čebel in na to živila. Vsekakor, kadarkoli se glede česa odločamo, potrebujemo znanstvena dejstva, ne pa da kar nekaj na pamet govorimo. Hvala lepa, zaključujemo pa za gospod Luring, izvolite. Hvala lepa, predsednik. Najprej se upravičujem poročevalcu, ampak imeli smo pomembno glasovanje v odboru za gospodarske in denarne zadeve, kjer sem eh, tudi članica. Moram povedati, da ko poslušam vse to, me to pomladi za vsaj 15 let, kar niti ni slabo pri mojih letih. Sem namreč stalna poročevalka za področje čebelarstva v parlamentu od leta 1994 in vse to, kar smo zahtevali, predlagali, vse to smo že zapisali v ne vem koliko poročil resolucij. Vse to smo že zahtevali. E, vse to smo že zahtevali pri komisiji, o kateri tu govorimo, ampak komisija je zelo dolgo molčala. Po mojem prvem poročilu smo zahtevali celo premijo za opraševanje, za čebelarstvo. To je bilo leta 1995. Edino, kar smo dobili, je ta oboga uredba o izboljšanju proizvodnje in prodaje medu leta 97. Smo začeli z desetimi milijoni, da bi dobili teh obogih 32 milijonov za proizvodnje čebelarstva v EU in to je edino, kar smo zaenkrat dobili. In eh, ta sredstva so pogosto države članice slabo porabile, ker ti potrebno je sofinanciranje na naravne 50%. Zahtevali smo više stopno sofinanciranje. Zahtevali smo, da se bolezni čebelj obravnavajo v okviru veterinarske politike, ampak ne, komisija o tem ne želi nič slišati, ker ti pravi, da je veterinarska politika le za tiste bolezni, ki jih lahko izkorenimo. E, razmišljanje pa je tako, da teh e, bolezni čebel boj, da ni možno izkoreniniti. Zdaj prebiram, da se o tem vendarle razmišlja. Samo moram reči, da me zelo veseli koncu koncev, da se je komisija nekoliko zbudila, da je celo predsedstvo pod mačarskim predsedstvom pripravilo kar dober dokument o zdravju čebel. Imamo tudi sporočilo, ki ni slabo, ampak mislim, da nima smisla tukaj zdaj odkrivati tople vode. Svet in komisija morata tu slediti stališču parlamenta. Če bi obe instituciji sledili parlamentu od leta 1994 in celo še odprej, ko je bil poročevalec nekdo drug, po katerem sem prevzela to področje, ne bi bili tu, kjer smo. Komisija pa zdaj končno razmišlja o tem, da bi storili to, kar od njih zahtevamo že zadnjih 15 let. Tudi v zadnji resoluciji nismo vsega skupaj na novo izumili, ne. Komisija se mora preprosto lotiti dela in če Evropska unija, kajti seveda nam bodo govorili o krizi, če Evropska unija kot celota namenile 32 milijonov za ohranitev čebelarstva v Evropi, potem je vseeno, če kar, če kar nehamo. Če smo tako revni, da nimamo sredstev ne za raziskave, ne za vse tisto, kar smo mi zahtevali, potem ja, mislim, da nima smisla pripravljati ne vem kako lepo poročilo in resolucijo, kajti komisija nam mora vse zagotoviti, da nam bo končno sledila in da bo končno podala predloge, konkretne predloge za zakonodajo, kakršno zahtevamo že zelo dolgo časa. Strokovnjakov, ki je tu pred nami, ki ga sicer nisem slišala v celoti, zaradi odsotnosti, bi dejala, da se mi zdi, da je v osnovi želel poudariti, da ne poklicni čebelari ne vedo, kaj delajo. Sama moram reči, da se ne strinjam s tem. Mislim, da ne moremo obsojati nepoklicnih čebelarjev. Le 3 odstotki čebelarjev so poklicni v Evropski uniji. Ne vem, menite, da bo do, do, tako reče z noč možno nadomestiti teh 700 tisoč ne poklicnih čebelarjev? Mislim, da ne. Sama prihajam iz majhne države in zelo dobro poznam naša združenja čebelarjev, ampak oni izvajajo uh, usposabljanja, ogromno vlagajo v usposabljanje. Ne moramo reči, da ne vedo, kaj delajo. In seveda, noben poklicni čebelar ni bil prej vsak policijski čebelar je bil prej neko obdobje tudi ljubiteljski čebelar. Tako da to ne gre čez noč. Mislim, da ne smemo kar takole odpisati nepoklicnih čebelarjev in jih ne moremo obsojati, čež da ne vedo, kaj počnejo. V naši resoluciji smo zapisali več razlogov za nastalo situacijo. Ni samo en razlog. Nekateri tu želijo pokazati, da so GSO-ji odgovorni za to, drugi, da je nekaj drugega. Ne. Cela vrsta razlogov je, cel nabor razlogov je. In uh, v prvi vrsti pomankanje biotske raznovrstnosti. In dejstvo je, da potrebujemo sredstva za to, da bomo dejansko končno lahko naredili to, kar smo zahtevali v resoluciji, namreč da tudi na območjih, kjer je monokultura, lahko vendarle zagotovimo ustrezne rastline za prehrano čebel. Ker ti to je tako kot eh, pri ljudeh, enako je pri čebelah. Če se prehranjujemo samo z enim prehrambenim izdelkom, zbolimo in eh, tudi odpornost nam pade. Tako da Mislim, da moramo postoriti to, da komisiji sporočimo, da naj končno pač eh, si preneha zatiskati v šesa, kot počne že več kot 15 let, in da se končno zmobilizira in eh, naredi to, kar parlament zahteva. Kajti mislim, da več od tega, kar smo zahtevali, niti ne moramo več zahtevati. In to počnemo že zadnjih 15 let. Hvala, gospa Luling. Lahko povem, da naš odbor popolnoma podpira takšno argumentacijo. Zdaj vidim, da je tu kar nekaj vprašanj naslovljenih tudi na komisijo. Dajem besedo kar gospodu Lomadi, ki je komisije. Hvala lepa, hvala poročevalcem, hvala vsem poslancem, ki so spregovorili na tako zanimiv način odgovor na sporočilo komisije iz decembra. Z velikim zanimanjem sem poslušal to, kar je dejal poročevalec. Namreč gre za problem, ki ga je bolje reševati na ravni EU. Primankuje nam podatkov in potrebujemo otepljive rešitve. Nekateri poslanci ste govorili o pomenu učinkovite rabe sredstev, o pomenu sinergije med eh, različnimi projekti, ki se izvajo v okviru EU. In eh, s tem v zvezi bi rad opozoril na nekatere elemente, ki so že zajeti v sporočilu komisije. Komisija je namreč v teku zadnjega leta že imenovala nov referenčni laboratorij za zdrave čebel, in gre za laboratorij Sofije Antipolis Anses v Franciji, ki sodeluje neposredno s komisijo, ko gre za vsa vprašanja vezana na zdrave čebel. Komisija je prav tako oblikovala programe za usposabljanje, vključno z projektom Better Training for Safer Food. Potem eh, programe za usposabljanje čebelarjev, ki so vključeni tudi v nacionalne programe, ki se redno sofinancirajo strani komisije. To financiranje nacionalnih programov, podpornih programov za čebelarstvo, smo zvišali za približno 25 odstotkov za obdobje 2016 do 2013 eh, smo prišli na približno 32 milijonov evrov na leto. Komisija prav tako financira vsaj tri pomembne raziskovalne projekte, vključno s projektom Kolos, ki je bil omenjen. Sta pa tu še dva druga projekta, projekt Bidok in projekt Step, ki vključujejo ne le medonosne čebele, ampak tudi eh, druge opraševalce. Namen je ravno ta, da se eh, rešijo problemi, s katerimi se soočajo ne le čebele, ampak eh, tudi drugi opraševalci. Nekdo je dejal, kaj je tisti najpomembnejši ukrep, ki ga je potrebno izvesti? To je odlično vprašanje in skušamo dati nekaj odgovorov, kajti enega samega ni. Dejal sem, da komisija v bližnji prihodnosti želi organizirati pilotni projekt za spremljanje in eh, nadzor same razsežnosti problema smrtnosti čebel, kajti to je temeljno vprašanje in eh, to želimo upraviti s tesnim sodelovanjem s državami članicami. Ne gre torej zgolj za znanstveno pobudo, ampak za nekaj več, kar vključuje tudi organe držav članic. To je torej zadeva, o kateri bomo govorili na konferenci 67. junija letos, na katero smo tudi že povabili strokovnjake iz nacionalnih laboratorijev predstavnike držav članic in seveda bo tudi Evropski parlament dobrodošel na tej konferenciji. Prav tako zdaj spreminjamo zakonodajo v zvezi z veterinarskimi zdravili, ki se uporabljajo v čebelarstvu, kajti vemo, da je to eden glavnih problemov. Gre za spremembo zakonodaje zdaj, na podlagi katere naj bi olajšali dostop do eh, veterinarskih zdravil za čebele prav tako zaostrujemo pogoje za uporabo pesticidov, prav tako povišujemo stopno financiranja raziskovalnih projektov, spremenjamo pravila v zvezi z zdravjem živali, kar zadeva čebele. Prav tako imamo celo vrsto projektov v okviru Generalne direkcije za okolje in tu se predvsem osredotočamo na tiste programe, ki krepijo biotsko raznovrstnost. Komisija je prav tako v poskusu na kakšne notranje krepitve skušala storiti nekaj več, kajte vemo, da zdaj koordiniramo na naši strani, ravno zato, da bi imeli jasen odgovor Komisije Evropske unije na težave z čebelami in to tudi v smeritev, ki bomo sledili v prihodnih letih. Hvala lepa. Hvala lepa, rektor Adomana. Besedo pa ima zdaj poročevalec gospod Kabajdi. Izvolite. O, <clears throat> kedves kolega, ko vi to megmutotta, hogy... Dragi kolegi, razprava je pokazala, da je veliko vprašanj, ki jih moramo obravnavati. Zdi se, da je veliko eh, raziskav se eh, že izvedlo na tem področju, vendar to pravzaprav ni res. Imamo neke podatke, vendar nimamo temeljnih podatkov glede tega, recimo, koliko čebeljakov sploh obstaja. V nekaterih državah sploh ni nobenih predpisov za ta sektor, torej natančnih številk nimamo. In torej, ko govorimo o čebeljakih, ali ne bi morali imeti nekakšne konkretne številke, ali ne bi morali ravno za to zaprositi. V tem sektorju je še veliko neraziskanega. O tem se bom pogovoril s kolegi. Poslušal sem to, kar ste dejala gospod Rabela in gospa Herans Garcia v zvezi z vplivom GSO-jev na čebele. Nimamo nobenih podatkov s tem v zvezi. Zakaj? če govorimo o velikih podjetjih, ki proizvajajo GSO-je, te niso pripravljene, da bi jim dale na voljo eh, znanstvenikom potrebne podatke, da bi jim dale na voljo genetsko spremenjene um, cvetni prah, tako da bi dejansko lahko izvajali raziskave in videli, kakšen je vpliv GSO-jev na čebelarstvo. Torej, če mislite, da GSOI e ne vplivajo na čebele, se motite. Problem je v tem, da nimamo nobenih raziskav s tem v zvezi. Potem pesticidi. Veliko pesticidov niso nikoli raziskovali za namene ugotavljanja vpliva na čebelarstvo. Da, aktivne učinkovine se preizkujejo, vendar v teh preiskavah niso pozorni na vpliv na čebelarstvo. Kaj pa uh, zdravstveni proizvodi? Teh ni dovolj. Saj ni dovolj denarja za to. Torej, čebelari nimajo dovolj denarja za to. Podjetja, ki proizvaja ta zdravila, nimajo interesa za to, da bi jih tržila ali da bi opravljala raziskave na tem področju. In to je velika težava In to lahko rešimo le tako, da evropski denar uložimo v to. Gospa Laling, gospa Laling je dejala, da vedno znova ponavljamo iste reči in da ne bi smeli zgor ponavljati tega, da nimamo dovolj sredstev. To je dejstvo. In če rečemo, da se ta sektor ni dovolj organiziral, potem Naj rečem, da se pravzaprav s tem ne strinjam. Moramo pogledati, kakšno je poklicno znanje, ki ga imajo čebelarji. Čebelarska združenja so, se sama zavedajo, da pogosto skušajo zdraviti čebele z nekakšnimi zvarki, vendar to ni dovolj. Torej imamo po eni strani finančne težave, po drugi pa tudi organizacijske težave. Tako da se popolnoma strinjam s tem, da moramo tudi preučiti druge vplive, recimo klimatske spremembe. Nekateri kolegi ste omenjali ta vpliv, vpliv uh, vremena, recimo priča smo dolgim sušnim obdobjem, globalnemu segrevanju in to gotovo ima vpliv na proizvodnjo cvetnega prahu in na zmožnost proizvodile tega. Ko sem si ogledal sporočilo komisije, lahko rečem, da je dobro, vključuje številne elemente, ki jih parlament lahko le potrdi. In mi kot parlament se moramo odzvati. In mislim, da moramo prevzeti štafeto, moramo nadaljevati delo, ki ga je začela komisija. Sicer se bomo čez 15 let pogovarjali o istih rečeh, vendar takrat bomo morda že prepozno in ne bomo mogli rešiti čebel. Hvala. Gremo naprej na osmo točko dnevnega reda. Učinkovita strategija eh, za surovine za Evropo. Pripravljalka mnenja je dečana Oktavija Sarbov, pristojni odbor je ITRE. Pripravljaka mnenja pozdravlja sporočilo komisije in pristop, ki ga ta predstavlja, kjer piše, da so surovine uh, ključnega pomena za Evropsko unijo. Takoj bom dal besedo naši pripravljavki mnenja. Naj vas spomnim, da jutri ob pol desetih imamo pomemben sestanek eh, in sicer imamo plenarno srečanje z gospodom Prodjem. Upam, da boste prišli na ta sestanek. Gospa Sarbo, izvolite. Feritola o strategiji eficient. Hvala. Danes bi vam rada predstavila snutek mnenja o učinkoviti strategiji za surovine za Evropo. Rada bi pozdravila sporočilo komisije in idejo, da bi imeli evropsko strategijo za surovine in kmetijske proizvode. Moramo se zavedati, da se soočamo z različnimi izzivi. Kar zadeva živila, naj povem, da je treba poštevati torej cene in klimatske spremembe. Klimatske spremembe imajo vedno večje posledice in učinke in eh, vplivajo na kmetijsko proizvodnjo. Eh, rezerve hrane se zmanjšujejo, prebivalstvo pa se povečuje. Cene so zelo nestanovitve in obstaja več težav v prehrambeni verigi. Zato potrebujemo več ukrepov, ki nam bodo jamčili dosledno strategijo za osnovna, osnovne kmetijske proizvode. Izpostavila sem vprašanje nestanovitnosti cen. Poleg tega sem tudi vzpostavila, da, je, da so kmetijski trgi izpostavljeni pritiskom. Dejansko je kmetijska proizvodnja eh, izpostavljena sezonskim nihanjem. Vendar kljub vsemu temu moramo zagotoviti dohodek kmetom. Potrebujemo raznolikost kmetijskih proizvodov. Potrebujemo tudi več transparentnosti in tudi več transparentnosti pri oblikovanju in izračunu cen kmetijskih proizvodov. Kmetijstvo je strateškega pomena za varnost preskrbe s hrano. In mi se moramo boriti proti izjemni nestanovitnostni cen. Upam, da bo pre, o, nova SKP vključevala ukrepe, s katerimi bomo dosegli ta cilj. Dvig cen osnovnih živil ne pomeni vedno to, da tudi proizvajalci dobijo več denarja. Naj omenim še špekulacije. Špekulacije je treba omejiti. Rada bi pozdravila predlog komisije, s katerim želi omejiti uh, špekulacije in špekulativno um, vedenje na trgih s kmetijskimi proizvodi. Jutri bomo imeli glasovanje uh, o mnenju gospod Des o prenovljeni SKP. Želimo si močne SKP, ki bo omogočila varnost preskrbe s hrano tako v EU kot onkraj meja EU. Poleg tega pa si želimo um, redne prihodke za proizvajalce hrane. Veselim se vaših vprašanj in komentarjev. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 27. maj opovdne. Sedaj odpiram razpravo. Bi kdo želel kaj povedati v zvezi s tem mnenjem? Izvolite. Gospod podpredsednik Bove, izvolite. Moi, je salue ce rapport parce... Pozdravljam to poročilo, saj menim, da je zelo pomembno in prihaja ob pravem času, saj je pravzaprav povezan z reformo SKP in mislim, da moramo tu slediti tej logiki, da imamo neko učinkovito strategijo za to, da Evropa ne bo odvisna od mednarodnih trgov. Že smo imeli razpravo o beljakovinskih, o rastlinskih beljakovinah uh, Martino Slink je o tem oblikoval mnenje in je povedal, da je treba to vključiti. In tudi SKP ima tu vlogo. Jutri se bomo o tem pogovarjali, jutri bomo o tem glasovali. Moramo seveda tudi uh, upoštevati rotacijo uporabe tal, moramo upoštevati cikl produkcije in s tem lahko zmanjšamo naš uvoz. Torej, uvoz rastlinskih proteinov je ključnega pomena. Ko vidimo, kakšne proizvodnja eh, živali v, na kitajskem, se zavedamo, kakšne so posledice. Cene soje se bodo bistveno povečale in s tem se bo še toliko bolj um, bo to vplivalo na živinorejo. Če želimo imeti živinorijo v Evropi, potem moramo torej upoštevati razvoj rastlinskih proteinov. To je primer, ki sem ga želel navesti. Dan današnji je kmetijska proizvodnja v nekaterih državah članica dejansko upada proizvodnja se seli drugam. To se dogaja na različnih sektorjih, tudi recimo na področju eh, vzreje prašičev. Če želimo neodvisnost preskrbe s hrano, potem moramo um, upoštevati neodvisnost dobave rastlinskih proteinov. Hvala. Bove. Gospod Bove, bi še kdo želel besedo? Meginis, prego Mari. Gospa Meginis, izvolite. Hvala, gospod predsednik, na kratko. To je zelo dobrodošlo sporočilo in tudi mnenje morda v sporočilu ni dovolj govora o prehrambeni verigi. Mislim, da moramo govoriti ne le o surovinah, temveč tudi o gnojilih. Tudi te faktore moramo upoštevati. Uh, In poleg tega moramo upoštevati to, kar je povedal gospod Bove v zvezi s sojo, saj vse to vpliva na kmetijstvo, ko se oziramo uh, v prihodnost. Morda bi lahko v amandmaje vključili nekaj v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala. Gospa Magines. Okay. Pa komisije, izvolite. Rappresentante della commissione, chi è? Kdo bo spregovoril? My name is eh, Carvalho, Abraham Carvalho from... Uh, Ime je Carvalho, prihajam iz komisije, sem koordinator na generalni direkciji za podjetništvo, torej ne prihajam eh, z generalne direkcije za kmetijstvo, uh, saj gre za sporočilo, ki vključuje več vedikov surovin. Prebral sem si predloge iz, oziroma pobude iz osnutka mnenja In naj povem, da na prvi pogled se mi zdi, da je to skladno z mislimi komisije. Tudi vi podarjate pomembnost transparentnosti in prepoznavate, kakšne tveganje so povezanja z nestanovitnostjo cen. Nekaj bi povedal. V točki dve omenjate posledično vzročne eh, odnose med špekulacijami, cenami in tako naprej. V predlogu komisije pa samo povemo, da obstaja povezava med temi faktori in da je treba eh, ta, ta razvoj bolje uh, razumeti. Torej, mi nismo rekli, da gre za vzročno posledično razmerje, torej, nismo rekli, da finančni instrumenti vplivajo na nestanovitnost cen. Veliko razlogov je za nestanovitnost cen. Torej, veliko stvari vpliva na to tako na fizičnem trgu kot na finančnem trgu. In ta povezava obstaja, vendar nič ne vemo, kako je to vse povezano. To moramo še preučevati, zato ne moremo tako neposredno zapisati, da gre za vzročno-posledično razmerje. Bene, ringraziamo la komisijo, se non ci sono altri interventi, vi do la parola. Hvala komisija. Če nihče več ne želi. Eh, besede, potem bom vrnila, bom vrnila besedo gospe Dačjani. Hvala kolegom, hvala komisiji. Upam, da boste dejansko bolj poglobljeno uh, preučili to, kar sem zapisala v mnenju in to, kar smo danes slišali. Molto bene, grazie. Dobro, hvala. Gremo naprej naslednja točka na dnevnem redu. Zelena knjiga. Spremeniti izziv priložnosti na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v EU. Poročevalec je gospod Giovanni Lavija. Evropske raziskave so nujne za trajnostni razvoj in za zaposlovanje v Evropi. Gospod Levija je predstavil uh, interdisciplinarnost teh vidikov in predlaga, kako se tega lotiti v prihodnosti. Bom dal besedo gospodu Leviji, na to pa vas bom prosil, da uh, torej tudi kolegi predstavite svoje mnenje. Gospod Levija, beseda je vaša. Hvala težko je uh, na kratko predstaviti mnenje o tako raznoliki temi. Govorim o raziskavah in inovacijah. In lahko pri tem preučujemo zelo raznolike vidike. Pri kmetijstvu moramo predvsem razmišljati o naravnih in človeških verih in torej ravno na to sem se osredotočil v svojem mnenju. Najprej, ko gre za naravne vere, mislim, da moramo pri raziskavah in razvoju skušati odpraviti težave, ki so povezani z tem, da imamo vedno manj eh, vode, energije, tal, torej moramo najti nek trajnostni način, nek trajnostni odziv na te težave, zlasti, ko gre za podnebne spremembe. Moramo spodbujati eh, bolj racionalno uporabo verov, tako bioloških kot fizičnih. In kmetijstvo biti, mora biti čim bolj učinkovito. Več ljudi se mora boriti proti zlorabi verov poleg tega omenjam tudi človeški kapital. Moramo investirati v človeška znanja in spretnosti s pomočjo naložb znanja, s pomočjo svetovanja. Tu imamo v mislih rast na podeželju. To je nujno za povečanje produktivnosti. Moramo se zavedati podjetniške realnosti. Moramo zmanjšati vrzel med raziskavami in operativnim delovanjem. Moramo poenostaviti delo in moramo znati kmetijskim podjetjem pomagati, da so inovativne pri svojem delu. Te inovacije pa morajo temeljiti na raziskavah, ki koristijo potrošnikom in kmetom. Hvala vsem, ki boste prispevali k razpravi in hvala vsem, ki boste pomagali k temu, da bomo to mnenje vključili in ga predstavili. Seveda bom uh, upošteval vse vaše predloge. Hvala. Giovanni, začnimo z razpravo. Najprej gospod podpredsednik Polsen, izvolite. Hvala predsedujoči in hvala gospod Lavija za dobro mnenje. Ko govorimo o kmetijstvu in spremembah, vemo, katere spremembe so tu. Vedno znova govorimo o tem, kaj se uh, dogaja. Tu imamo dober seznam vseh izzivov in težav, s katerimi se, sreču, se srečujemo, vendar to so tudi hkrati priložnosti za nas. Dva primera bi rada izpostavila, glede tega, kako lahko imamo novo, moderno uh, kmetijstvo. Tu je več kritičnih točk, ki jih je treba upoštevati. Moramo najti praktično znanje, moramo imeti uporabne raziskave. Torej, ne gre za neko neke osnovne eh, raziskave. Recimo, prej smo govorili o čebelah in drugih opraševalcih. Poleg tega hkrati govorimo tudi o podnebnih spremembah. Govorimo tudi o kmetijstvu, ki pravzaprav na nek način v zemlji shranjuje oglik. Ko se pogovarjamo o tem, se pogovarjamo o stvarih, ki bodo vedno bolj pomembne. Potrebujemo učinkovite pesticide, vendar pesticidi ne smejo biti škodljivi in ne smemo jih kar tako uh, škropiti na okoli, saj lahko recimo na ta način pesticidi pridejo pod talnico. Uh, moramo preučevati naravni vidik eh, kmetijstva. In tu je veliko predmetov, veliko stvari, v katerih lahko potekajo raziskave. Ko govorimo o kmetijstvu, se moramo zavedati, da to vpliva na podtalnico. In voda pride iz, iz podpolu reke, v morja, v oceane, uh, Torej, moramo upoštevati, kako kmetijstvo v bistvu uničuje vode po celotnem svetu. In to je ta pojav, katerem smo priča. Proizvajamo hrano, ki jo pošiljamo v mesta in urbana središča. Pomislite, koliko kamionov in tovornjakov, vlakov in ladij potuje po celi Evropi in prevaža to hrano veliko odpadkov se na ta način pravzaprav proizvede. In to pravzaprav meni, da le majhen del dejansko izkoristimo. Potem pomislimo še, koliko energije porabimo za ogrevanje in tako naprej. Ampak, če to vse pogledate, vidimo, da je vse skupaj povezano in vse skupaj je povezano s tem, kje se dejansko hrana proizvaja. Potem lahko pomislimo, da plin, ki nastaja pri proizvodni hrane, bi se lahko uporabljal tudi za ogrevanje. Recimo na takšnih povezavah potrebujemo čim več raziskav, da bi videli, zakaj gre, kako bi lahko povezali eh, zadeve. Recimo pomislimo, na blato, ki ostaja pri uh, eh, proizvodni, zakaj ga ne moremo vrniti na polje? Zato, ker je v tem blatu preveč nekih pesticidov in drugih škodljivih uh, snovi. Skratka, vse take stvari moramo preučiti. Uh, moramo tudi recimo preučiti vprašanje um, zdravil, ki niso bila uporabljena in ki lahko škodijo okolju. Potem moramo razmišljati o tem, kako bi lahko eh, kanalizacijske odpadke uporabili za gnojilo na poljih. Recimo, to bi lahko uporabili kot naravni gnoj. In to je morda veliko bolj učinkovito kot umetna gnojila, ki jih danes uporabljamo. Skratka, želimo si večje učinkovitosti izrabe No, o vsem tem bi lahko napisali celo knjigo, kaj vse se lahko stori, katere teme je treba obravnavati. Zlasti moramo imeti v mislih, da mora proračun za kmetijstvo biti deloma uporabljeno tudi za raziskave, ki imajo neposreden vpliv na proizvodnjo hrane in na kmetijstvo. Hvala, gospa. Polsen. Če nišče več ne želi besede, potem bom dal besedo predstavniku komisije, oziroma predstavnici komisije, gospe Rut. Chairman. Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da lahko nagovorim uh, od, odbor. Sem uh, pristojna za kmetijstvo na GD za raziskave in inovacije. Naj povem nekaj besed v zvezi s prihodnim okvirnim programom, potem pa bom povedala tudi nekaj glede raziskav na področju kmetijstva. Kot veste, je komisija predstavila zeleno knjigo zato, da bi dobili odziv strani vseh deležnikov in veseli nas, da javno posvetovanje, ki se je začelo, dejansko uživa veliko pozornosti, veliko deležnikov se je vključilo, dobili smo več kot 1300 odzivov od številnih eh, deležnikov, dobili smo 750 uh, mnen strani vladnih agencij in tako naprej. Skratka, dejansko obstaja veliko interesa strani deležnikov, da podajo svoje mnenje in stališča glede tega, kakšen naj bo prihodnji ukvirni program. Imeli bomo tudi konferenco, ki bo potekla junija, tako da bomo tam predstavili izsledke javnega posvetovanja. Predstavniki parlamenta boste seveda tudi vabljeni, da pridete na to konferenco. Tam bomo predstavili glavne povdarke iz javnega posvetovanja in na to bo potekala razprava. Zavedate se, da tri glavni cilji, ki jih zasledujemo v svoji zeleni knjigi, so torej trije. Prvič moramo se soočati z družbenimi spremembami, drugič moramo povečati konkurenčnost in tretjič moramo povečati znanstveno odličnost. Moramo izboljšati raziskovalno bazo v Evropi. Torej, to so stvari, ki jih je tudi odbor uh, izpostavil v svojem osnutku mnenja. Naj povem nekaj besed v zvezi z vašimi podarki v mnenju in nas je tudi odzval na to, kar smo slišali v razpravi. Dejansko, kot vemo, eden glavnih izzivov pred nami je to, da moramo nahraniti vedno večje prebivalstvo in zavedamo se, kakšne so eh, napovedi, da se bodo v prihodnih letih potrebe po hrani povečale za 70 odstotkov poleg tega pa imamo vedno več, uh, pot, večje potrebe po biomasi, po biogorivih in to je seveda, to vse izhaja iz istih verov in zato se moramo osredotočiti na učinkovito uporabo verov, ki jih je vedno manj. In uh, to vse moramo upoštevati obstajajo določene ocene, ki jih trenutno ob, ob, preučujemo. Ne le, da potrebujemo vedno več kakovostne hrane, ki naj bo tudi dostopna, potrebujemo pa tudi vedno več biomase za svojo industrijo. Recimo kemijska industrija v Evropi trenutno je odvisna od fosilnih goriv, uporablja nafto in druge fosilne vere, uporablja le 8 odstotkov obnovljivih bioloških verov in oni bi bili zelo veseli, če bi lahko imeli večji delež bioloških goriv. No, seveda, ta biološka gorija bi prišla iz kmetijstva in iz gozdov in če prijo takšnih uh, sprememb, torej, če se bo tudi industrija usmerila v nekakšno Eh, drugo uporabo vero, torej ne bodo uporabljali več nafte, oziroma bodo uporabljali manj nafte, potem seveda potrebujemo eh, mrsi kakšno novo ugotovitev, da bomo dejansko lahko imeli dovolj vero tako za hrano kot za gorivo. Torej, to so Uh, pomembne stvari, zato potrebujem raziskave na področju učinkovite uporabe verov. No, to bo seveda tudi vplivalo na konkurenčnost podeželja in morda bo tudi prineslo dodatne vere podeželju. Potem rada podprla to, kar ste dejali, glede tega, da moramo povezati produktivnost in trajnostnost. Povedali ste, da je treba zmanjšati okoljski učinek in izpostavili ste vprašanje podnebnih sprememb. To so seveda pomembni argumenti in to so tudi področje, na katere se moramo osredotočiti. Poleg tega ste omenili, da je kmetijstvo pomemben sektor. Pristop, ki ste ga zauzeli, povdarja, da je kmetijstvo tisto področje, kjer se dejansko odražajo družbene spremembe in seveda je eh, to skladno tudi s skupnim strateškim okvirom za raziskave, ki se pravzaprav ukvarja ravno z družbenimi spremembami, ki želi povečati konkurenčnost in izboljšati boljšo znanstveno osnovo. In moramo se tudi osredotočiti na prenos znanja od institucij do kmetov. To je zelo pomembno. To je gotovo ena šibkosti, kateri smo sedaj priča. V obstoječem sistemu je tako, da dobro znanje ne pride dejansko do kmetov in se ne uporablja. In še nekaj, kar zadeva okolje, mislim, da je, moramo najti eh, način, da bomo zadeve bolje usklejevali. Vemo, da v preteklih letih je Evropa povečala svojo kmetijsko proizvodnjo. Recimo v zadnjih desetletjih smo povečali proizvodnjo za približno 20 odstotkov, vendar to je bila posledica pretirane rabe naravnih verov in sedaj je naša zemlja manj rodovitna, naša voda je tudi utrpela zaradi tega. Zato v prihodnem uh, eh, programskem obdobju bi želeli imeti nekakšen skupen pristop tudi ko bomo vzpostavili programe za raziskave. In uh, to ste tudi vi povdarili. Ne želim zaločevati razprave, mislim, da to, kar ste dejali, dejansko drži, to, kar pravite, je zelo zanimivo in veselimo se, da bomo torej dobili vaše mnenje. Hvala. Hvala komisija, hvala gospa Ruth. Gospod Levija, bi kaj dodali? Eh, Hvala. Hvala uh, predstavnici komisije in kolegom za vaše komentarje. Mislim, da obstaja ločnica med mnenji, ki smo jih slišali in morda moramo določene stvari bolj povdariti. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno glede povečanja prebivalstva in da je treba to upoštevati tudi, ko razmišljamo o tem, da je treba povečati proizvodnjo živil. Vendar to ne sme škodovati okolju. Imamo vedno manj virov na voljo, vedno manj manj kmetijske proizvodnje imamo zaradi tega in mi moramo povečati eh, kmetijsko produktivnost, ne smemo pa pri tem škoditi okolju. Zato potrebujemo raziskave na področju kmetijstva. Poleg tega pa moramo moči prenesti znanje, ki ga dobimo na področju raziskav, tudi v sam svet, kmetijske proizvodnje. Kajti prepogosto se zgodi, da inovacije ostanejo v raziskovalnih centrih in tega ne znamo prenesti v prakso, tega ne znamo prenesti v produktivno realnost. In potem teh inovativnih tehnologij ne uporabimo. Torej, moramo si še bolj eh, prizadevati v to smer. Hvala vsem za njihove predloge in seveda pričakujem vaš, vaše amandmaje, ki, jih bo, ki bomo dodali v predlog mnenja. Rok za amandmaje je 7. juni. Sedaj bi se zahvalil vsem. Vidimo se jutri ob pol desetih. Pred sestankom koordinatorjev z ministrom za kmetijstvo Republike Kosovo. Bomo imeli še en sestanek in sicer o petih, sedaj pa imamo od, odmor deset minut. Vidimo se jutri v pol desetih. Come mai? Grazie.